gospodarstvo, spoštovati je treba tudi okoljske standarde in socialne standarde, ki zagotavljajo spoštovanje pravic delavcev. Najlepša hvala, kolegica Köstinger je naslednja za dve minuti.